glasovali ob koncu razprave. Sedaj pa bomo govorili o Iranu. Imamo kar nekaj predlogov resolucij in najprej bom dal besedo gospe Gomeš, ki je ena izmed avtoric vprašanja. Izvolite. Najlepša, hvala. Gre za državo, kjer imamo sunite, judovsko skupnost, krščansko skupnost, eh, potem perzijsko večino. Gre za državo, ki ima številne etnične manjšine in eh, tu so kurdi, baluči in tudi ostale etnične skupine. Kar pa zadeva velika mesta, to je zelo mlad srednji sloj, eh, ki živi zelo dobro, ampak režim je fanatičen in država je izolirana in ravno zato se zatira javno mnenje. Ampak tukaj se uporabljajo zelo brutalni načini. V tej rezoluciji smo pozorili na sistematično kršitev človekove pravice. Gre tudi za to, da se izvaja smrtna kazen nad mladoletniki, vlada politična represija, zatiranje, ni enakih pravic, te pravice se kršijo, ni svobode iz, izražanja, poleg tega preganjajo etnične in narodnostne manjšine. Mi tukaj želimo posredovati dve jasni sporočili in sicer to naslavljamo na iransko ljudstvo. Mislimo, da je to up za prihodnost, želimo, da bi bil Iran demokratična in svobodna država. Želimo, da bi odigral zelo pomembno vlogo v tej regiji. Poleg tega pa imamo še eno sporočilo za iranski režim. Namreč tako se iranski potencial ne bo uresničil in tako bo država samo trpela gre za to, da iranski režim zatira ljudstvo, ampak eh, v imenu načel pravne države, kar je pa popolnoma narobe. Zdaj pa šake. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, poslanke in poslanci. Vsaka vlada, ki črpa svojo legitimnost tako, da poskrbi za blaginjo svojih državljanov in državljank. Ampak, eh, če se to krši, potem te legitimnosti v mednarodni skupnosti ni gre za izolacijo, samo izolacijo v tej državi. In uh, to je negativno vplivalo tako na Iran, kot tudi na ostale dele sveta. Mi pa tukaj ne moremo stati križem roka. Gre za mladoletnike, ki jih uh, kaznujejo in uh, gre za to, da jih ta režim krvavo. In zelo hudo zatera. Ne moremo reči, da bomo zagotovili nekaznovanost za tiste, ki kršijo človekove pravice. Še vedno bomo podpirali iransko ljudstvo, ki izvaja svojo pravico do svobode izražanja in ki želi imeti miroljubne proteste ter se boriti za mir ter demokracijo. Evropska unija ima veliko mero odgovornosti. Gre za to, da spoštujemo človekove pravice, tudi ko govorimo o jedrskem programu in o ostalih interesih. Iranski režim si bo zagotovil legitimnost samo takrat, če bodo državljani z njim zadovoljni in samo takrat so lahko kredibilni kot partner v mednarodni skupnosti. Hvala. Hvala, gospa Šaki. Gospod Kelam je naslednji, izvolite. Najlepša hvala, spoštovani gospod predsedujoči. Te razmere imajo zelo jasen diktatorski režim in korenine. Jasno je, da se tukaj grobo kršijo človekove pravice in državljanske svoboščine. Ampak te razmere so se še zaostrile, potem, ko so bile volitve v mesecu juniju. Kar nekaj izvršitev smrtnih eh, kazni, tako za ženske kot tudi za mladoletnike, vse več je takih primerov. Iran je država, ki ima največjo število izvršenih smrtnih kazni takoj za Kitajsko. Nedavne informacije, ki pa je ne najdemo v tem osnutku rezolucije, namreč včeraj je Iran oziroma iranski režim v Teheranu obesil pet ljudi. Suhejla Kadiri, 28-letna ženska, je bila izmed eh, temi petimi ljudmi. Gre za režim, ki je obesil ženske, ampak to ni povezano z domnevnimi kaznivimi dejanji, ki naj bi jih te ženske zakrešile. Ampak eh, gre za prizadevanja, da zaustrijo teror v tej državi. To predvsem velja za straševanje med mladimi in ženskami. Oni pa se res borijo, da bi zagotovili demokracijo v Iranu po teh volitvah v mesecu juniju. Hvala, gospod Kelam. Sedaj pa gospod Tavares independentemente de quantas pessoas estejam aqui nesta sala. Najlepša hvala. Ne glede na to, koliko ljudi je danes tukaj v Evropskem parlamentu, pa smo mi tisti, ki govorimo v imenu na milijone žensk ali prebivalcev Irana, ki demonstrirajo miroljubno na ulicah, da bi se borili za človekove pravice, za demokratične svoboščine. Gre za volitve, ki so bile ponarejene, gre za milijone Irancev, ki živijo v tej državi, ampak gre za številne Irance, ki tudi živijo izven meja iranske države, ampak od nas pričakujejo zelo veliko. Izkazati moramo ustrezno raven solidarnosti, pomagati jim moramo in spregovoriti moramo z jasnim glasom. Tem Irancem moramo pomagati in spoštovati moramo demokracijo ter človekove pravice. Oni so bojevniki za človekove pravice in še enkrat želim povdariti, to so ljudje, ki se izpostavljajo veliki meri tveganja. In uh, eh, veliko krat uh, eh, so izjemno ogroženi. Seveda, naša politika je veliko krat uh, eh, poenostavljena in veliko stvari ne vemo, kar zadeva Iran. Preveč pogosto se Evropa zadovolji samo s polovičarskimi rešitvami in ker zdiva Iran, smo že zagrešili zelo veliko napak. Ampak ne smemo sprejeti ene stvari. Namreč to, da Iran postave, postane del mednarodne skupnosti, pri tem pa krši človekove pravice, čeprav je seveda zelo pomemben lokalni igralec v tej regiji. Gre za Islamsko republiko, Islamsko državo. In uh, sedaj Iran ni več republika, ampak gre za režim, diktatorski režim. To je režim, ki ljudi zatera. Režim, ki svoj obstoj črpa iz eh, nepravih razlogov. In ljudje ne želijo več sodelovati v tem projektu. In sedaj iranski prebivalci pričakujejo od Evropskega parlamenta, da se oglasi in da s tem rezolucijam pokažemo solidarnost in zaupanje. Najlepša hvala, gospod Tavares. Za dve minuti in pol pa gospod Provera. Najlepša hvala. Vsi vemo, kakšni so gospodarski in družbeni pogoji v Islamski republiki Iran. Ljudje živijo v zelo težkih eh, pogojih. Vemo, da se verski dostojanstveniki vmešavajo v politično življenje. Nedavni primer Benuda Šoj, ki so ga obesili, čeprav je bil mladoleten, ko je zagrešil kaznivo dajanje. Ampak to je samo ena izmed resnih kršitev človekovih pravic v tej državi. Gre za zatiranje političnih nasprotnikov, homoseksualcev, novinarjev, intelektualcev, vseh tistih, ki se borijo za to, da bi Iran lahko rastel in se razvijal gospodarsko in socialno. Ampak eh, za časom Ahmadinejada se je eh, to še bolj zaostrilo, ker je on začel svoj režim tako, da je zanikal holokaust in odrekal pravici Izraelu do obstoja. In Lahko povem, da štirikrat eh, več resnih eh, kršitev imamo od tega časa. Gre za največje število mladoletnikov, ki jih eh, obesijo v tej državi. Veliko mladoletnikov je v zaporih. Gre za srednjeveške kazni, recimo amputacija in metanje kamnov. Deset tisoče ljudi pa je bilo vseeno dovolj pogumno, šli so na ulice in so demonstrirali zaradi predsedniških volitev. Neda Adasoton je bila ubita na ulici. Zagovarjala je svoje pravice kot ženska, kot državljanka, ni postala samo simbol zatiranja, ampak eh, tudi ženska, ki želi svobodo. Ampak kako lahko mi kot Evropska unija pomagamo tej državi? Recimo lahko upravimo sklad za demokracijo in človekove pravice. Pa še en konkreten predlog, ki ga bom sedaj podal. Da recimo poimenujemo naše ulice in trge po Nedi. To je pobuda ki ne bo samo počastila njeno žrtev, njen spomin, ampak bo tudi pokazala, da smo solidarni do iranske opozicije in do iranskega ljudstva. Tako bomo tudi ozavestili javnost eh, in zbudili interes eh, naših državljanov za te resne kršitve. Aso Sunči, njene podobe vidimo v Evropskem parlamentu, v Bruslu in tudi druge, ampak mislim, da moramo sedaj imeti tudi portret Nede, ki bo visel v naših institucijah. Pa še ena stvar ali je Ahmadinejad sploh lahko kredibilen, ko se pogaja, kar zadeva jedrski program te države, če je on tisti, ki zatira lasno ljudstvo, ki zahteva več demokracije in človekove pravice. Hvala, gospod Provera. Naslednji za eno minuto, gospod Stevenson, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Medtem ko tukaj sedimo in imamo veliko potezne razprave, Tisti, ki obešajo ljudi v Iranu, delajo nad ure. Včeraj so obesili še pet ljudi in sicer mlado žensko, katere starši oziroma starši njene žrtve so jo oprostili, ampak ne glede na to so jo obesili. Tukaj pa imamo politiko popuščanja. Še ta teden smo se dogovorili, da bomo spodbudili Rusije, Ruse, da v imenu Ahmedine Džada obogatijo palice v zameno za jamstva, da bo zagotovil, da ne bo tega urana uporabljal za vojaške namene, ampak seveda jamstev ni dal. Prav tako inšpektorjem ne dovoli, da bi si ogledali njegove jedrske tovarne. Samo spodbujamo verske voditelje, ker jim popuščamo. Namesto tega moramo resno spregovoriti z njimi in uvesti resne sankcije, kajti samo to razumejo. Hvala. Danke, Stevenson, Hvala, gospod Stevenson. Naslednja je gospa Lohpihler. Hvala, gospod predsedujoči. Na začetku plenarnega zasedanja nas je predsednik Bucok opozoril na eno stvar. Zicer odprava smrtne kazni naj bi bila bistvena prednostna naloga Evropskega parlamenta in to velja za vse svetovne regije, smo slišali. Gre za režim, ki ima te kazni in to moramo odpraviti. Omenil je tudi Iran in kršitve človekovih pravic. V tej rezoluciji pa posebej stavimo na smrtne obsodbe štirih ljudi. To so tiste osebe, ki so jih obsodili na smrtno kazen. Zakaj? Zato, ker naj bi domnevno protestirali takrat, ko so bili na ulicah. Ampak na tisti dan so bili vsi v zaporih. Tako da mislim, da moramo na to upozoriti in se pritožiti. Poleg tega še vedno velja, da obešajo mladoletnike. Iran je edina država, kjer eh, mladoletniki so še vedno obsojeni in eh, imamo pobudo za človekove in civilne pravice in Iran je podpisnica tega dokumenta. Zato mora zagotoviti mednarodno pravo in prepovedati mora obešanje in izvrševanje smrtne kazni za mladoletnike. Ta pobuda v iranskem parlamentu že obstaja in naše kolege moramo pozvati, da storijo res vse, kar je v njihovi moči, da se ta zakonodaja res sprejme oziroma sprejeta je že bila, ampak da se sedaj izvede v praksi. To mislim, da je nujna predpogojna kondicija in naj povem še eno stvar. Iranci zelo veliko tvegajo, ker protestirajo, ker so na ulicah in izvajajo številne dejavnosti, tako da zagotovijo človekove pravice. Želijo in spodbujajo te pravice in skladno z iransko ustavo jim te pravice tudi pripadajo. Mislim, da njihov angažma, njihova odločenost, njihovo požrtvovanje je nekaj, kar mu moramo izkazati popolno mero solidarnosti. Hvala. Gospa Loh Biller, Zdaj pa govorniki v imenu političnih skupin, najprej gospod Kastler. Mikrofon, prosim. Am 2. oktober diesen Jahres ließ die... Ja, oktobra letos pa je iranska policija zadnjič eh, dala določenega posameznika v letalo. To je gospod eh, Saltani in v Nirembergu smo mu podelili v začetku leta 2000 nagrado za človekove pravice. Ampak eh, njegova žena je lahko potovala in ona je uveljavila to pravico in rekla naslednje. Res obžalujem, da v tistih državi, ki pravijo, da je država Boga, se zagrešijo tiste dejanja, ki nimajo nič povezave z Bogom in nebesi. Kar zdiva Iran, lahko povem, da so ratificirali pakt o človekovih pravicah in tukaj so zelo jasne človekove pravice. Gre za to, da ti ljudje lahko zapustijo svojo državo. Ampak mislim, da je škandalozno, da sedaj Iran te pravice krši. In mislim, da kar zdaj primer sultani, to moramo omeniti tudi v našem dokumentu, v naši resoluciji. Zato vas, kolegice in kolegi, prosim, da to tudi podprete. Gospod Tarnecki je naslednji. Hvala, gospod predsedujoči. Tukaj želim izraziti svojo zaskrbljenost zaradi situacije v Iranu, še posebej zaradi članov opozicije v kampu Ašrak v Iraku, kajti oni so simbol iranske opozicije. Mislim, da bi vlada v Iranu morala nehati upoštevati verske voditelje. Irak mora vedeti, da verski režim v Iranu nima prihodnosti in da mu gre samo za nasilje, Irak je suverena država in mislim, da bi morali upoštevati našo resolucijo 24. aprila, kjer smo pozivali, da nehajo razseljevati ljudi iz Ašrafa. Verski voditelji v Iranu želijo, da se kamp Ašraf zapre in naša moralna dolžnost je, gospod predsedujoči, da predsedstvo EU prosimo, da prosi Združene narode, da tja pošljajo stalno skupino mirovnih posrednikov, ki bodo preprečili nadaljne napade in nasilje nad temi ljudmi. Dank, Czarnecki, next... Hvala, gospod Črnecki, za minuto in pol, gospod Belder, izvolite. Wel, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Nobenega dvoma ni, da je stanje na področju človekovih pravic v Iranu takšno, da se je v zadnjih mesecih drastično poslabšalo. Dobra ilustracija tega so nedavni dogodki v smislu represali, ki jih izvaja gospod Ahmedinejad. On zatira vse oblike opozicije njegovemu režimu vse oblike demokratičnega izražanja so zatrene. Kaj lahko stori Evropska unija? Dobro, lahko storimo dve stvari. Skupaj z američani se moramo posvetiti posameznim primerom resnih kršitev človekovih pravic in tukaj omenjam našo resolucijo. V povezavi s tem moramo Iranu dati tudi jasno vedeti, da te kršitve niso sprejemljive in da bodo sledile resne posledice. Nacionalni in gospodarski interesi včasih pridejo v igro in tukaj začne vladati pragmatizem. Včasih ljudje omenjajo ajatolo homeinija, ampak komisija in svet morata ignorirati pragmatizem in poskrbeti za to, da bo demokracija spoštovana za vse. Hvala. Hvala, gospod Belder. Kolegica Morva je naslednja na mojem seznamu. Köszönöm szépen. Néhány nappal ezelőtt eh, Barózó elnök úr volt itt, és eh, azt kérdeztem tőle. Najlepša hvala. Ko nas je obiskal predsednik Barózo, sem ga vprašala, kaj bi pa lahko storili, če ne bi izboljšali kriza na področju človekovih pravic na Mačarskem. Že več eh, let eh, imamo velike težave, na stotine eh, ljudi ima težave in že štirikrat govorim o tej zadevi. Gre za brutalen režim, brutalno policijo v naši državi, ki samovoljno pridrži ljudi. Na stotine ljudi pa mora iti skozi dolgotrajne sodne procese, ne da bi bili krivi česarkoli. Gospod Barozo je rekel, da gre za notranji problem in da Evropska komisija pravzaprav nima pristojnosti za to področje. Ampak tukaj govorimo o Iranu in eh, zakaj sedaj govorimo o državi izven Evropske unije, zakaj jo kritiziramo. Ampak nič ne naredimo, recimo, proti vladi države Evropske unije, konkretno Mačarski. Zato vas prosim, da zavarujete pravice ljudi v naši državi. Hvala, kolegica Morvaj. Gospa Korola je naslednja. <clears throat> Hvala, gospod predsedujoči. Iran bi imel zelo pomembno vlogo v mirovnih pogajanjih na Bližnjem vzhodu, ampak žal to sedaj ne drži stanje na področju človekovih pravic je katastrofalno. Rezultat volitev junija, kjer je sicer bil izbran Ahmedinejad, od takrat se je stanje na področju človekovih pravic poslabšalo. Od leta 2005 se je število usmrtitev štirikrat povečalo in za Kitajsko je to država, ki usmrti največ ljudi. Poleg tega je svoboda izražanja pod pritiskom. Mnogi voditelji so bili zaprti zaradi svojih verskih pogledov. V svoji resoluciji želimo podpreti pogum več Irancev pri branjenju demokratičnih načel in svobode govora, še posebej ženske, ki so imele odločilno vlogo pri demonstracijah v Teheranu. Korola, Hvala, gospa Korola. Gospod Vandalen, naslednji. Mikro. Mikrofon. Mikrofon, prosim. Oh ja. Voorzitter, dank u wel. Hvala lepa, gospod predsedujoči. V Iranu vlada zelo oster režim, ki temelji na zelo radikalnem tolmačenju Korana, če ne ravnate v skladu s tem, se soočate z resnimi posledicami. Kristijani so še posebej pod pritiskom. Kristijani sploh nimajo življenja in to dobesedno. Iranski parlament je lani sprejel zakon, ki pravi, da če se obrne stran od islama, ti grozi smrtna kazen. Trije ljudje so bili aretirani pri demokracijah oziroma pri demonstracijah proti rezultatom volitev in dobili so smrtno kazen zaradi tega. To je popolnoma nesprejemljivo. Kako lahko sodišče določi takšno kazen? Mislim, da bi se morali pritožiti in jasno je, da če si protestnik v Iranu, potem je ogroženo tvoje življenje. Zato pozivam svet in komisijo, da storite vse, kar lahko, zato da bi odločno ukrepala proti brutalnemu iranskemu režimu. Hvala. Hvala, gospod Vandalen. Naslednja, gospa Andrikijene, izvolite. Ačiū, pirmininkė, žmogaus teisų. Hvala, gospod predsedujoči. Stanje na področju človekovih pravic v Iranu se slabša. Arbitrarne predsedniške volitve in masovni protesti, ki so temu sledili, so odražali napeto politično situacijo v Iranu. Poročilo novinarjev brez meja pravi, da je Iran na dnu seznama držav, kar zadeva svobodo tiska. In sicer na 172. mestu od 175. mest so samo nad državo, kot so Turkmenistan, Eritreja in Severna Koreja. Stanje novinarjev je med najslabšimi na svetu. Spletne strani so blokirane, spletni dnevniki, blogi so blokirani, vsi poznamo situacijo Aribe Baju, ki je bila aretirana in ne vemo, kaj se z njo dogaja. Zato pozivam komisijo, da organizira delegacijo Evropske komisije v Teheranu, zato da bi spodbujali dialog z iranskimi oblastmi v zvezi z poslabšanjem na področju človekovih pravic. Hvala, gospod Andrikjene. Sedaj postopek pritegnite mojo pozornost. Najprej gospod Higgins. President, I... Hvala, gospod predsedujoči. Strinjam se z pred, komentarji gospoda Črnackija. Napad junija na kamp v Ašrafu v Iraku lahko opišemo samo kot barbarsko dejanje. 11 ljudi je bilo ubitih in ubitih bi lahko bilo še več. Številni so bili brutalno poškodovani. Ogledati si morate samo video posnetek, da vidite, kakšne barbarskosti so se dogajale. Vojska je uživala v najbolj statističnih oblikah nasilja. 36, 136 ljudi je bilo aretiranih, zato so gledovno stavkali, vsaj dva tedna je trajalo. Po 72 dneh gladovne stavke in mednarodnega pritiska so ljudje dosegli rezultate. Ti ljudje so begunci, upravičeni so do tega, da gredo zvečer spat in se zjutraj varno zbudito. Strinjam se s tem, kar je povedal gospod Črnecki. Potrebujemo dve stvari. Potrebujemo stalno predstavništvo tam in drugič. Potrebujemo pa tudi jamstva, da se to več ne bo ponovilo. Hvala, gospode Kajzer. Ja. Za catch the eye. Hvala, hvala tri stvari želim dodati k temu, kar so že povedali. Gospa Gomeš, mislim, da je rekla, da ne glede na vse, ne glede na tragedijo v Iranu in na to, kakšen režim vlada tam, še vedno upamo na boljšo politično prihodnost te države in tudi civilne družbe. In drugič, mislim, da nismo dovolj poudarjali naslednjega. Zadnji samomorilni napadi v Balučistanu. Napadali so sicer gardo, ampak to je vodilo tudi v smrt civilistov. To obsojamo, poznamo razloge za to, seveda pa moramo biti na strani upornikov. Kar zadeva smrtno kazen. Obsojamo smrtno kazen mladoletnikov in žensk, seveda tudi v vseh državah po svetu. Vielen Dank, Frau Kollegin De Kaj. Hvala, gospa De Kajzer. Zdaj pa gospod Predar. Preda. Gospod Preda, imate besedo? Hvala, gospod predsedujoči. Tudi sam želim povedati, da obsojam stanje v Iranu, ki vlada od volitev junija stvari se še naprej slabšajo. Nasilja proti nasprotnikom režima je vedno več. Slišali smo tudi o težavah z svobodo izražanja. To naj bi bilo zelo ogroženo zaradi preganjanja novinarjev. Naslednji večji pomislek je mučenje in smrtna kazen. To se izvaja v več zaporih. Amnesty International je pred kratkim poročal o tem, da se je število usmrtitev povečalo po volitvah. Dobro bi bilo, če bi imeli delegacijo EU v Iranu, delegacijo, ki bi sodelovala z civilno družbo tam in pomagali tistim, ki se borijo za mir. Hvala. Hvala, gospod Preda. Gospa Vertman. Najlepša hvala, spoštovane kolegice in kolegi. Dovolite mi, da podam predlog, kar zdeva človekove pravice, načela pravne države. To so pravzaprav zelo pomembne teme, ampak danes o njih govorimo v četrtek zvečer. Te stvari so veliko bolj pomembne. Samo nekaj nas je tu, samo peščica. Pred enim mesecem smo govorili o boju novinarja in danes govorimo o katastrofalnih primerih eh, o Gvineji, Šrilanku in Iranu in vem, da se vsi strinjate, poiščemo drug boljši termin za te pomembne teme. Hvala. Hvala. Ja, dobro bi bilo, da če bi pri tem postopku govorili o tematiki, ker ste vi pravzaprav vzeli besedo in eh, nekomu drugemu. Gospod eh, Orban je sedaj na vrsti, izvolite.

in seveda izrazito predvsem obsoja izgubo človeških življenj. Evropska komisija je izredno zaskrbljena nad trenutnim položajem človekovih pravic v Iranu eh, in eh, tudi kar zadeva položaj temeljnih svoboščin v tej državi. Eh, še posebej je potrebno tukaj povdariti usmrtitve mladoletnikov, preganjanje članov različnih etničnih manjšin v državi, hkrati pa je zelo omejena tudi svoboda izražanja. Zelo slab, slabe obravnave so deležni ljudi v zaporih, ustrahovanje, zatiranje, um, tako rekoč vseh nasprotnikov režima in zagovornikov človekovih pravic. Evropska unija uh, je v stalnem stiku z Iranom in je tudi jasno predstavila svoje stališče glede te situacije. Evropska unija podpira temeljne svoboščine in univerzalne vrednote. Ravno tako pa se čutimo zavezani, da uh, vedno znova izražamo svoje stališče uh, kadarkoli prihaja do kršitev teh načel in vrednot. Nažalost, kljub pozivom k ukrepanju in eh, obsodbam se je položaj človekovih pravic le še poslabšal od predsedniških volitev, ki so potekale junija lani. V zadnjih tednih je v Iranu bilo veliko ljudi obešenih. nekateri in uh, to ste tudi izpostavili. Tudi Beneša je eden od njih, uh, so bili mladoletni, ko je bilo to dejanje uh, zagrešeno, ampak uh, kljub pozivom Evropske unije, da bi spremenili kazen, uh, se to ni zgodilo. Uh, številnim drugim mladoletnikom tudi grozijo podobne usmrtitve. Zelo smo zaskrpljeni tudi na, zaradi položaja sedmih voditeljev skupnosti Bahaji v Iranu. Že več kot 17 mesecev so v priporu in uh, obsoj, obtoženi so zelo resnih zločinov, kot je naprimer vohunjenje in propaganda v nasprotju z nacionalnimi interesi. Eh, zadnji dogodek je bil ta, da je bilo njihovo zaslišanje predstavljeno. Ti posamezniki nimajo eh, pravzaprav nobene možnosti, da bi doživeli pravično sojenje. Od predsedniških volitev je bilo aretiranih na stotine ljudi, ki so sodelovali v demonstracijah in eh, kazni, ki so jim bile izrečene. Eh, so eh, grozovite. Tudi prejšnji teden je nekomu bila izrečena smrtna kazen zaradi upletenosti v demonstracije. Za zaključek naj povem, da se tudi mi strinjamo eh, z zaskrbljenostjo, ki ste jo izrazili zaradi položaja v Iranu. Komisija stalno spremlja situacijo in kadarkoli bo to možno, bomo pozivali iranske oblasti naj spoštujejo svoje dožnosti po eh, mednarodnih sporazumih in v skladu z mednarodnim sporozumom o civilnih in političnih soboščinah ter v skladu z eh, splošno deklaracijo o človekovih pravicah. Izboljšanje položaja na področju človekovih pravic v Iranu bo um, ključna točka Eh, na podlagi katere bo Evropska unija v prihodnje krepila dialog s Teheranom. In če naj odgovorim na vprašanje, ki ste mi ga prej zastavili, mislimo, da dan danes, glede na položaj in pogoje v Iranu, ne bi bilo smiselno, da bi imeli delegacijo Evropske unije v Teheranu. Najlepša hvala, gospod Orban. S tem je razprava končana. Glasovanje pa bo potekalo ob koncu razprav. Sledi razprava o šestih resolucijah o Šrilanki. Najprej dobijo besedo avtori resolucije, najprej kolega Van Orden za eno minuto. Uh, thank you, Mr. Chairman. Well, the people of